el señor presidente. Buenas tardes, queridas y queridos colegas. Pozdravljeni, dobrodošli kolegi in kolegice, gospa komisarka, gospod minister. Ponovno začenjamo sejo. Zapisnik zasedanja od včeraj je že na voljo. Če ima kdo kak ugovor ali komentar, uh, lahko to pove. Temu ni tako, tako da je zapisnik uh, prejšnjega zasedanja sprejet. Zdaj začenjamo z naslednjo točko eh, na dnevnem redu, to sta izjavi sveta in komisije o političnih razmerah v Romuniji. želim vam povedati, da je z nami na tribuni gospod Zgoneja, ki je eh, predsednik parlamentarne zbornice v Romuniji in še minister za odnose eh, s parlamentom, eh, prav tako iz Romunije. Dobrodošla, spoštovana gosta. to je tudi zelo primerno za tako pomembno razpravo, ki jo bomo zdaj imeli. Najprej besedo predajam gospodu Mavrojanisu, ki nam bo v imenu sveta sporočil nekaj o trenutnih razmerah v Romuniji. Gospod Mavrojanis, rad bi se predsedstvu tudi zahvalil za gostoljubje ki ste ga v preteklih treh dneh izkazali.